Chers collègues, nous reprenons nos travaux là où nous les avons Spoštovani kolegi in kolegice, nadaljujemo z delom. Tam, kjer smo prenehali včeraj. In zdelo se mi je dobro, da pred evropskimi volitvami naslednji mesec organiziramo še zadnjo izmenjavo stališč o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih za obdobje po letu 2020. Bilo mi je veliko čas, da sem se lahko udeležil sodelovanja z pogajalsko skupino, z dvema soporočevalcema v primeru večletnega finančnega okvirja, to sta bila gospod Olbricht in gospod Tomas, in potem še dva soporočevalca za lastne sredstva so se sodelovala pri tem Janš Levandovski in Gerard Depre. Najprej nekaj preliminarnih pripomb. Že več kot eno leto parlament usklajeno dela, In s tem je jasno ponazoril, da je resen, konstruktiven, odgovoren v tem procesu. In želel bi omeniti sprejetje dveh mnen na lastno pobudo marca 2018, kar naj bi bilo tudi izhodišče za predlog Evropske komisije. Na to še resolucijo meseca maja, ki nam je omogočila na osnovi lastnih izračunov vzpostaviti kaj je resnica glede številk in statistik Evropske komisije, ki niso vedno najbolj natančne. Na to pa smo sprejeli še umestno poročilo, končno novembra, z določenimi stališči, ki so realistična, podprta številkami, podrobnostmi. Potem pa imamo tukaj tudi sektorske programe in preferenčni dokument, ki ga dopolnjujemo tudi z intenzivnim delom znotraj parlamenta. In sicer v obliki kontaktne skupine za večletni finančni okvir, ki ji predseduje sam predsednik Tajani, obenem pa delo podpira tudi na osnovi pobude poročevalcev za večletni finančni okvir organizacija sklopa srečen z sektorskimi poročevalci. To je obseg dela, ki smo ga upravili na parlamentu. Ampak delo parlamenta se s tem še ni ustavilo. V zadnjih nekaj mesecih je pogajalska skupina veliko sodelovala s svetom in se pogovarjala z njimi v okviru briefingov in debriefingov v času sveta za splošne zadeve. Obeno smo se pogovarjali tudi v okviru neformalnega srečanja sveta za splošne zadeve v Bukarešti prejšnji mesec. Bistvenega pomena je, da te stike in sodelovanje še okrepimo in obenem so nas povabili, da v pisni obliki prispevamo tudi k razpravam na svetu. Na ta način smo skušali najprej posredovati naše komentarje glede pogajalskih škatlic, na to pa smo to dopolnili še s konkretnimi informacijskimi doseji, ki so zelo specifični in jasno podajo stališče parlamenta v okviru delovne skupine. Za vse to delo se zahvaljujem našim štirim soporočevalcem. Svet je sicer zavlačeval z sprejetjem kakršnega koli stališča glede večjetnega finančnega okvira do konca leta 2019. Kljub temu pa je parlament dobro napredoval na dosleden način in pogajalska ekipa, ki se bo vzpostavila z novim mandatom, bo prevzela štafetno palico. In ta ekipa bo odgovorna za to, da bo opozarjala svet, pa tudi komisijo, da parlament z delom ne zaključi le z enostavnim sprejetjem ali pa podpisom na koncu tega procesa. Seveda moramo najprej počakati, da bodo evropski voditelji ugotovili, kakšno stališče nad zavzamejo glede večjega finančnega okvira. Bistvenega pomena pa je, da se ne zgovarjamo, glede sprejetja večletnega finančnega okvira, kar je bistveno skladno tudi s pogodbo. Pomembno je, da zagotovimo končno sprejetje večletnega finančnega okvira. To je uloga Evropskega parlamenta in tudi drugih. Spoštovati pa je treba tudi so zakonodajsko ulogo Evropskega parlamenta v tem postopku. Kljub delnim sporazumom, ki smo jih sprejeli ta teden, glede določenih programov, je temeljno načelo pri vseh programih še vedno to, da nič ni dogovorjeno, dokler se ne dogovorimo glede vsega. V tem smislu so bili popolnoma jasni, da bi se izognili schizofreniji in pa zapravljanju sredstev, se moramo odločiti na enoten način. To v praksi pomeni, da bo parlament prav tako dejal ne, če ne bomo dosegli napredka pri lastnih sredstvih. Večetni finančni okvir in lastna sredstva sta dve plati iste medalje. Tega ne moremo ločiti. Zdaj pa bomo dali besedo še soporočevalcem, ki bodo predstavili oziroma boste predstavila svoje doseje. Najprej večetni finančni okvir in na to še lastne sredstva. Z nami so danes zjutraj štirje poročevalci. Najprej bo dobil besedo Jan Olbricht. Najlepša hvala. Želel bi predstaviti trenutno stališče pri VFO-ju. Gospe Toma žal ni danes zjutraj, ampak poskusil bom predstaviti skupno stališče. Celotna razprava o večletnem finančnem okviru gre v tri strani. Najprej se lotevamo razprave o VFO-ju in pa o uredbi o večletnem finančnem okviru. To je prvi vsebinski element, ki zadeva obseg sredstev v evropskem proračunu, to zadeva tudi vse mehanizme, strukturo proračuna, trajanje in tako dalje. To je prvi temeljni vsebinski element, o katerem smo se pogovarjali in zdaj je to vključeno tudi v resolucijo ter v umestno poročilo. Tokrat je parlament prvič predstavil tudi konkretne številke v tem umestnem poročilu. In predlog Evropske komisije smo želeli prevesti v konkretne številke, tudi naš predlog. Te številke so vsebevane v našem umestnem poročilu. Razprava o uredbi VFO in pa o splošnem okviru seveda še poteka in na svetu se seveda pogovarja o nekaterih vsebinskih elementih, ampak razprava prav gotovo še ni zaključena, saj se stališča med državami članicami precej razhajajo, še posebej glede obsega sredstev v proračunu, pa tudi glede zgradbe proračuna in vprašanj glede fleksibilnosti. To je torej prvo pomembno vprašanje. Kakšna bo ta uredba? Na koncu celotnega procesa pa bo to prav gotovo izhodišče za urejanje vseh sektorskih zakonodajnih aktov, ki so vezani na VFO. Vse bo odvisno od večletnega finančnega okvira in kot veste, vsi še čakamo na skupno stališče sveta, ki bo sprejeto soglasno. In neformalno bodo to nekako sprejeli voditelji skladno svojo agendo. To bo potrjeno. Evropski svet bo verjetno sprejel politično odločitev pred koncem letošnjega leta, morda oktobra ali novembra, na to bo to potrdil svet na to pa bo dal soglasje še Evropski parlament, če bo do tega res prišlo. Na to pa še drugi sklop, o katerem se pogovarjamo, to so sektorska vprašanja, posledica večletnega finančnega okvira. In znotraj tega sklopa lahko opazimo dva podsklopa. Najprej potekajo pogajanja med parlamentom in svetom. To zadeva konkretno uredbo, ki je stvar vsega procesa so zakonodajalcev. Ta postopek še poteka, z nekaterimi razpravami smo že zaključili, z drugimi razpravami smo delno zaključili, nekatere razprave pa sploh še niso zaključene. Naprimer, programi SKP. Po dolgih pogovorih s svetom pa je parlament končno prejel dopis, v katerem se svet strinja glede tega, česar smo smo se strinjali v času trilogov. Se pravi, da to lahko sprejmemo kot delni dogovor. Ni pa to delni kompromis ali pa karkoli takega. V času zadnjega glasovanja, aprila, bomo torej imeli prvo obravnavo na parlamentu, v nekaterih primerjih, v nekaterih sektorskih sklopih bomo lahko že potrdili delni pristop. Seveda pa najprej moramo prejeti tudi končni dopis sveta glede tega delnega sporazuma. Na to pa še sektorsko vprašanje znotraj pogajalske škatlice, to je seveda vezano na ta drugi podsklop. Tukaj je situacija nekoliko drugačna. Svet nekatere vsebinske elemente postavlja v oglate oklepaje, o tem se ne pogovarjajo oziroma se o tem pogovarjajo le med sabo. Seveda pa vse je odvisno tudi od stališča sveta glede teh vprašanj. Zakaj je to tako pomembno? Tako kot je že povedal predsednik, je to stvar pristojnosti so zakonodajalcev, tudi naša stvar, torej bo pa vse odvisno od evropskih voditeljev, ki bodo to sprejeli v okviru sklepov sveta. In to bo tudi stališče Evropskega sveta. Je pa to nekaj, kar izhaja iz so zakonodajalcev. So zakonodajalskega procesa, čeprav se o tem sploh ne pogovarjamo. V bližnji prihodnosti lahko torej pričakujemo, da bo svet sprejel pogajalsko škatlico do konca leta. In če to usporedno ne bo potrjeno v okviru triloga s parlamenta, bo šlo za enostransko odločitev Evropskega sveta. Če bomo dobili tak sklep na Evropskem parlamentu, potem poročevalci kakršno je situacija danes, sploh ne moremo zagotoviti soglasja Evropskega parlamenta. Soglasje Evropskega parlamenta zahteva tesno sodelovanje s svetom pri pripravi stališča. Parlament je drugačen kot pred petimi leti in prav gotovo bo drugačen tudi po teh volitvah. In mislim, da je res pomembno, da danes jasno povdarimo, da razprave glede večletnega finančnega okvira še niso zaključene, potrebujemo tudi stališče glede proračuna. Prav tako večletnega finančnega okvira ni mogoče dokončati brez trialoga. O pogajalskih klicah se sicer dogovarjamo, ampak če pri tem svet ne bo upošteval Evropskega parlamenta, bo sprejel enostransko odločitev. Mislim, da se lahko tudi Izabel strinja z mano, da lahko kot poročevalci pričakujemo. Če smo optimistični, da se bo končna faza zgodila v prvi polovici leta 2020, če pa smo pesimistični, pa konec leta 2020. Takšna je situacija. Če bo zagotovljeno tesno sodelovanje s parlamentom, pa lahko pričakujemo, da bo zadeva sprejeta v prvi polovici naslednjega leta. Če sodelovanja ne bo, pa verjetno konec leta 2020. Hvala. Najlepša hvala, Jan. In kdo bo prevzel štafetno palico, gospod Levandovski? Dobro jutro. Pri dosjeju o lastnih sredstvih zaenkrat ni bilo doseženega, ne vem koliko napredka. Evropski parlament, se pravi jaz in Gerard, morava ponoviti stališče Evropskega parlamenta, ki je bolj ambiciozno kot prvotno stališče Evropske komisije. Obenem pa moramo podariti tudi načelo pogojenosti, da ne bo nobenega dogovora pri večletnem finančnem okviru, če ne bom najprej ugotovili, kako je situacija z lastnimi sredstvi. 5. in 6. aprila naj bi se v Bukarešti pogovorili o lastnih sredstvih in mislim, da bo to prva resna razprava o lastnih sredstvih, poleg seveda opredeljevanja glede tega, kdo je za in kdo je proti nekaterim novim spremembam. Pomembno vprašanje je, ali bo Evropski parlament povabljen v Bukarešti, mislim, da bi moral biti, to bo razprava na visoki ravni, ampak jaz v petek ne bom mogel biti v Bukarešti. Ne vem, ali bo tam lahko Žerar ali ne, zaenkrat sicer nismo prejeli vabila, ampak če je Žerar pripravljen, bi bilo zelo dobro, da ga pošljemo tja, v prestolnico Romunije. Tako da bo lahko skušal vplivati na razpravo v času neformalnega ekofina. Toliko za enkrat. Nous allons connaître la réponse, Gérard. Gérard, c'est beau chose là. Gospod predsednik, lepo se zahvaljujem gospodu Levandovskemu za to pobudo, da odpotujem v Bukarešt, ampak zaenkrat še nisem prejel uh, povabila, zame je to nemogoče. Nimam kaj veliko dodati, ko gre za trenutno stanje glede vlastnih sredstev. Sami veste, kako je, bili ste v Bukarešti, bili ste na zadnjem sestanku, ko smo govorili o teh težavah. Vam torej vračam žogico, ali bi lahko povzeli kaj pozitivnega po tej razpravi. Mislim, da ne. Na tej točki lahko ponovim to, kar ste vi dejali, kar je povedal ravno kar tudi Januš, in sicer, da sta oba dosjeja medsebojno povezana. Tako je v primeru tega parlamenta, ne vem, ali se bodo o tem tako odločili tudi drugi parlamenti ali ne. Naši parlamenti so strukturirani različno in bodo tudi drugačni v času naslednjega mandata. Upam, da se bodo evropski državljani držali dobre logike namesto slabe. Kaj pa se je zgodilo? Do danes nič novega, morda se bo pojavil kakšen novi vsebinski element, ampak verjetno bo pomembno tudi, kaj se bo zgodilo z Brexitom. V primeru trdnega Brexita, potem bomo slastna sredstva še veliko bolj potrebovali. Verjetno več kot kadarkoli. Sicer bi morali izrazito povečati vsebnost, prispevke iz nacionalnih proračunov. Je pa to le ocena. Seveda si ne želim imeti trdnega brexita v primeru lastnih sredstev, ampak mislim, da je to razprava, ki bi jo morali imeti tudi na ravni sveta. Torej, nič takega nimam dodati, razen tega, da sta oba dosija tesno povezana. Ne bomo mogli dobiti večetnega finančnega okvira, če ne bomo dosegli napredka in konsenza pri lastnih sredstvih. Najlepša hvala, hvala poročevalca. Mislim, da bomo morali priti do drugačne rešitve, kot je izstop brez dogovora. Združeno kraljestvo bo verjetno še nekaj mesecev delovalo tudi znotraj Evropskega parlamenta. Gospod generalni direktor iz generalnega direktorata za proračun. je dejal, da aprila še ne moremo pričakovati rešitve situacije. Toliko torej o večjem finančnem okviru in lastnih sredstvih, zdaj pa dobijo besedo še poročevalci v senci, gospod Fernandeš, ne, gospa Gardija Zabal, prav tako ne, najverjetno gospod Kelmel. Ehm, um, ganz... Najlepša hvala, gospod predsedujoči pri teh različnih eh, tehnikah, ki se uporabljajo, mislim, da ne rabim niti komentirati tega. Ampak, če mi kolega Žerar dovoli, bi podal komentar glede njegovega prispevka. Lepo je dejal, da upa, da bodo državljani sprejeli pravilno odločitev. Ampak državljani vedno izberejo pravilno odločitev. Oni izvolijo tiste predstavnike, ki si jih pač želijo imeti v parlamentu in to moramo sprejeti jaz to sprejemam, če drugi tega ne želijo sprejeti, potem bi vas spomnil na knjigo, v kateri piše, na koncu je bil kralj nezadovoljen s svojimi prebivalci in si je izbral druge podanike. Mislim, da tako daleč ne smemo iti. Bi pa zastavil provokantno vprašanje. Namreč vsi govorimo o tem, da ne bomo potrdili večletnega finančnega okvira, če ne bomo imeli soglasja glede lastnih sredstev. Ampak kaj to pomeni? do sedaj deluje, delujemo na podlagi, na katero se sklicujejo določene države članice, ko pravijo, da si ne želijo ureditve takšnih lastnih sredstev. In po Združenem kraljestvu se lahko zgodi, da bo še kdo želel izstopiti. Kaj bomo storili, če neka država de, reče, da ne želi podpreti takšnih lastnih sredstev? Če imamo dobre argumente, moramo biti mi dovolj prepričljivi. Če pa naši argumenti niso dovolj dobri, da bi lahko prepričali države članice, potem pač ne bo napredka pri lastnih sredstvih. To je temeljno vprašanje, o katerem moramo še enkrat podrobno razmisliti. Kaj se bo zgodilo, če ne bo več letega finančnega okvira ali bomo razpustili Evropsko unijo? Še kdo? Mišljenke, ja. gospod Manka. Najlepša hvala. Ne pravim, da potrebujemo lastne sredstva zaradi Brexita, ampak predvsem moramo spoštovati zaveze, ki izhajajo iz pogodbe. V času delovne skupine Monti so sodelovali v ekipi. Tako ljudi iz sveta, kot tudi iz parlamenta in Evropske komisije. To je bilo zelo dobro. In v času priprave novega predloga za lastna sredstva so se tega lotevali iz različnih vidikov, ampak predvsem je bilo bistveno to, da so bili predlogi soglasni. Zaenkrat, če nisem prejel nobene ga odziva strani komisije, zakaj svetom nista priznala določenih osebinskih elementov iz poročila Monti. Edini argument, ki sem ga slišal, je, da niso priznali nekaterih vsebinskih vidikov, kot je davek na oglik. No, to je lahko seveda pomembno, to služi trem ciljem. Države tretjega sveta na osnovi tega lahko učinkovito delujejo tudi v smeri doseganja pariških podnebnih ciljev. Prav tako so lahko evropska podjetja veliko bolj konkurenčna v razmerju do podjetij v državah v razvoju. Obenem pa lahko zberemo tudi več sredstev za evropski proračun. To je tretji vidik tega vprašanja. Zakaj Evropska komisija tega ni upoštevali? Pripravili smo zelo razumno, tehtno rezolucijo kot Evropski parlament. Če nekatere vsebinske elemente kar tako izpustijo, potem je treba dobiti odgovor glede tega, zakaj. To je zelo pomembno. Hvala. Dobro, spoštovani kolegi in kolegice, bi želel še kdo predstaviti svoje komentarje glede večletnega finančnega okvira in lastnih sredstev? Gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsednik, čisto na hitro. Lepo se zahvaljujem štirim soporočevalcem in tudi vsem političnim skupinam, ki so delale na tem doseju. Dobro delo smo opravili in to z namenom, da bi dobili dobro soglase pred evropskimi volitvami. Mm -hmm ampak vmes smo čakali na svet, svet pa še ni sprejel stališča. Kaj se lahko zgodi v prihodnosti? Svet enostavno ne bo upošteval dela Evropskega parlamenta, odločal se bo glede vprašanj popolnoma sam in predstavil svoje stališče kot stališče v zemi ali pusti. Potem pa lahko rečejo, da če Evropski parlament pač ne da soglasja, potem ne bomo dobili več tega finančnega okvira, ki ne bi začel veljati leta 2020. Ampak bo začel delovati šele leta 2021 ali kadarkoli že. No, na to moramo biti pazljivi, tako bi se lahko odzval svet, mi pa moramo jasno povedati, da ne moramo sprejeti enoglasnega stališča. Opravili smo svoje delo, opravili smo dobro delo ob pravem trenutku in zdaj. svet, tako kot so povedali poročevalci, mora spoštovati tudi državljane. To je Evropski parlament. Z nami se morajo pogajati. In pri lastnih sredstvih moramo biti še posebej jasni, da lastne sredstva za nas ne pomenijo le zmanjšanja obsega nacionalnih prispevkov. To ne pomeni, da želimo na ta način le privrčevati na nacionalni ravni. Dohodki od lastnih sredstev naj bi se uporabili za to, da bi se povečal evropski proračun. In sicer v takšnem obsegu, kot ga zagovarja Evropski parlament. Ne gre le za to, da bi skrčili izdatke iz nacionalnih proračunov mislim, da je to, to kar si je zamislil svet, da bi to pomenilo nekakšno proračunsko nadomestilo. 1,3 odstotke bruto nacionalnega dohodka, to ni nič takega. Na ta način bomo spoštovali tudi prioritete sveta in obenem spoštovali tudi vse potrebe glede sneskov, ki jih potrebujemo za raziskovanje, za inovacije, za skupno kmetijsko politiko, za Erasmus in nove prioritete. 1,3 odstotka to ni nič takega in mislim, da je to tehten izračun, osnovan na ustrezni metodologiji. Opredelili smo prioritete, opravili izračune in to nam da ta znesek 1,3 odstotke. Veliko držav članic bi se govorilo o 1,0 odstotka bruto nacionalnega dohodka. Morda bi lahko to privrčevali tudi pri razvojnem proračunu ali kakorkoli že, ampak vedno govorijo o 1,0 odstotka, potem pa bi nekaj dodajali za prioritete. Mislim, da to ni primeren način dela, na ta način ne bomo izrazili spoštovanja ne do evropskih državljanov, obenem ne bo Evropska unija zaupala uživala večjega zaupanja. Lepo se zahvaljujem štirim poročevalcem za dobro opravljeno delo. Hvala. Hvala za ta vaš prispevek in za pohvalo poročevalcev. Peut-être qu'on a trouvé quand même. Euh, mm, mogoče pa smo že našli 12 do 14 milijard lastnih sredstev. Če bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji, mogoče. To bomo šele videli, zaenkrat je prezgodaj, da bi špekulirali v zvezi s tem. Bom pa sam povedal en element, ki eh, me je malo začudil. nismo imeli predhodnih razprav o tem, da bi videli, o kakšni Evropi govorimo. Govorimo o proračunu za obdobje od 2021 do 2027. Ampak kakšna bo Evropa takrat leta 2027? Ali bomo svetovna velesila ali želimo narediti iz Evrope svetovno velesilo? Da bomo konkurirali Kitajski in drugim velesilam, ampak včasih imamo težave z tem, da določimo svoj lasten proračun. Kaj se bodo odločili predsedniki držav in vlad? Mi smo se že srečali z ministri in državnimi sekretarji, no, včasih tudi z direktori. In uh, imam občutek, da vedno govorijo tisto, kar se govori v njihovi vladi. Um, torej, kot da pogajanja se ne bi niti začela, dali so nam vtis, da eh, vse čas čakajo na odločitev eh, svojih predsednikov vlad in držav. Uh, oni pa se bodo kar naenkrat dogovorili in pri tem ni nujno, da bodo upoštevali stališče Evropskega parlamenta. Eh, spominjam se tega iz leta 2013. Tukaj gre za preizkušnjo, za resnico in svet bo moral uh, prenehati s tem, da na proračunskem področju parlament preprosto postavi pred dejstvo, o katerem se odločijo predsedniki vlad in držav. Mi se pogajanj lotevamo odločno, ampak potem, ko pridemo do zaključne faze, pa nismo več tako odločni. In vedno se stvari odvijajo enako. Torej, moramo poskrbeti, da se bo to prej ali slej končalo. Bolje prej kot prepozno. In. Uh, vedno pride tudi do opozicije med parlamentom in svetom, ampak to je tista cena, ki jo moramo plačati za to, da nas spoštujejo. Lastna sredstva so res pomembno vprašanje. Ampak to, da rečemo, da bodo lastna sredstva povečala davčno obremenitev davkoplačevalcev, to ni najboljši način za to, da delamo reklamo za Evropsko unijo. Tukaj bo šlo za davke, ki jih ne plačujejo neposredno evropski državljani. Ko plačujete davke bankam, pravzaprav tudi eh, davkoplačevalci končajo v položaju, ko morajo posredno potem to odplačati. Ampak. Eh, Tukaj eh, bomo obdavčili predvsem industrijalce, torej tiste, ki eh, imajo velika podjetja ali pa ki so podjetja celo preselili uh, drugam, v Azijo naprimer. No, tukaj pri lastnih sredstvih ne gre za neko enačbo. Želimo samo ublažiti uh, tisto tiranijo pravičnega. Povračila. Mm, pogledati moramo, kako je z državami, ki so neto plačnice in neto prejemnice. In uh, s tem je povezana tudi evropska solidarnost. No, pozivam tiste, ki bodo tukaj sedeli od 2. julija naprej, da nadaljujejo s tem, um, s čimer so eh, zelo odločno in dobro začeli naši poročevalci. To bo preizkus za resnico in rezultat je lahko tudi to, da začnejo parlament priznavati kot eh, enagovredno institucijo v Evropski uniji. Mogoče nam komisija lahko. Eh, s pomočjo generalnega direktorja Kopmana tukaj poda določene razlage. Hvala, ne vem, če vam lahko tukaj karkoli razjasnim, lahko pa nekaj prispevam k vaši razpravi, ki se mi zdi zelo zanimiva. Ne smemo podcenjevati vloge Evropskega parlamenta, to je moja prva točka. Jasno je, da svet postopa po svoje in eh, dobro razumem vaše skrbi in vprašanja v zvezi s tem. Ampak eh, vaše elemente tudi poslušamo in tudi ministri jih poslušajo. Ministri vedo, da so lastna sredstva zelo pomembna tema za parlament in eh, da pri sprejmanju stališča morajo upoštevati tudi to. Po mojem mnenju bi morali vi nadaljevati s tem, kar že tako dobro počnete. Torej, morate biti tehnično dobro pripravljeni. Eh, vi ste prvi med institucijami, ki eh, eh, ste pripravili stališče. Mm, treba se je vključiti skupaj s svetom, angažirati se, sodelovati na sestankih, ki jih organizirajo, ker je vse to zelo pomembno. Gre za pogajanja, to je jasno, in imamo tudi drugo inštitucijo na drugi strani, ki sledi svoji logiki. Ampak vi morate še naprej slediti svoji logiki in uh, vaša eh, logika ima pomemben vpliv in je tudi dobro oblikovana, drži vodo. Potem razprava o lastnih sredstvih. In to je po mojem mnenju zelo pomembno. Eh, vse to, kar ste vi povedali, gospod predsednik, torej to, da se bistveno eh, povečajo lastna sredstva, to je vse upravičeno. Ampak vaše stališče je pomembno tudi v smislu, da razložite, da potrebujemo reformo sistema. In tukaj, kljub težavam na ravni sveta, eh, mislim, da vas kolegi v svetu vseeno poslušajo. Komisija eh, tudi zagovarja svoje stališče, zagovarja inovacije, ki smo jih predlagali. In mislim, da na koncu e, imamo tukaj tudi stališče, ki ga bo svet moral vključiti. Pa še nekaj bi povedal, še ena točka je, pri kateri je parlament vedno bistveno vplival na rezultat pogajanj, to je fleksibilnost. Na neformalnem sestanku Sveta za splošne zadeve v Bukarešti, v Bukarešti ste tudi to izpostavili in lahko vam potrdim, da je svet to točko vzel na znanje za delovanje proračuna, za možnost doseganja rezultatov, doseganja evropske dodane vrednosti v spremenjajočih se okoliščinah, je to zelo pomembno. In zato vam eh, svetujem, da to imate v mislih. Tudi pri umestnem pregledu je parlament znal eh, biti inovativen na tem področju. Eh, torej, vaša vloga je pomembna in komisija kot pošteni posrednik sodeluje z vami in tudi s svetom, seveda, in upamo, da bo eh, vaš prispevek ostal tak, kot je, torej nedotaknen, tudi ko se bo julija sestava parlamenta spremenila. Evropa vas potrebuje eh, za to, da bo dosegla dober rezultat. Hvala. Hvala, gospod generalni direktor. Te vaše besede so za nas spodbuda in tudi priznanje našega dela. In to, kar ste povedali, bo samo še ukrepilo našo odločnost. Tisti eh, med vami, kolegice in kolegi, ki boste tukaj še sedeli v naslednjem mandatu, boste morali Eh, za parlament zagotoviti priznanje in pa eh, spodbudo. Tudi v medicini je včasih napredek skromen, ampak pomembno je, da gremo vse čas v pravo smer. In to vam je uspelo, s tem smo začeli in se zdaj ne smemo več ustaviti. Strokovno znanje in uh, odločnost eh, tega odbora je treba samo še naprej spodbujati. In eh, mislim, da bo to vodilo k dobri prihodnosti Evropske unije. No, zdaj pa bom besedo še enkrat dal našim soporočevalcem bomo začeli tokrat s poročevalci za lastna sredstva. Mogoče, če si vzamete še kakšnih deset minut. E, naslednja tema pa se bo potem začela ob desetih. Gospod Deprej, izvolite. Gospod predsednik, bom govoril počasi, de manière telle que euh, tout le monde euh, me comprenne bien. Tako me boste vsi razumeli. Eh, no, mi smo eh, se zdaj vzajemno pohvalili in mislim, da je ta pohvala upravičena. Delali smo resno in odločno. Sam sem bil tukaj tudi že leta 2013 in eh, mislim, da smo zdaj upravili bolj resno delo od dela, ki je bilo upravljeno v preteklosti. Pozorno sem prisluhnil generalnemu direktorju in ugotovil, da ene stvari še nismo povedali. Namreč, da tudi če nismo v celoti zadovoljni eh, z vsebino predloga, pa je predlog komisije za pogajanja tak predlog, da predstavlja dobro osnovo eh, za razpravo tukaj med nami. Dobro izhodišče je bilo to, gospod generalni direktor. In uh, imamo dve področji, na kateri se moramo osredotočiti. Ne samo večletni finančni okvir, ampak tudi lastna sredstva. In komisiji bi rad povedal, da uh, so nam eh, pomagali tudi oni uh, na poti k temu, da smo prišli do dobrega stališča parlamenta. Uh, Pa še nekaj uh, bi pokomentiral, kar je povedal gospod Kölmel. Žuze je tudi to rekel. Nova lastna sredstva niso namenjena samo temu, da kompenzirajo um, odhod Britancev uh, in pa zmanjšanje prispevka držav članic. Še nekaj je pri tem pomembno. No naprimer eh, davek na podjetja. Tukaj eh, je stvar mehanske narave in eh, pri lastnih sredstvih bo dobro to, da se ne bomo vsako leto znova pogajali o prispevku držav članic. Eh, mehanično bo prišlo eh, do tega, da se bodo ti davki obračunali. Imamo modernizacijo DDV-ja, to je bilo zapisano v predlogu komisije, pa tudi v naših predlogih. In eh, če bomo to naredili tudi z davkom na podjetja, pa z OTS, potem bomo mehansko vsega, oziroma avtomatično dobili prispevek v evropski proračun in ne bo se treba vsako leto pogajati o vsakem centu za evropski proračun. In gospod Kalmel, to je tudi zanimivo pri lastnih sredstvih. Poleg tega imamo tukaj še en element in sicer, da bo odhod Britancev tudi uh, avtomatično prispeval k zmanjšanju rabatov. Ti rabati niso več upravičeni in pogajanje o lastnih sredstvih je z tega vidika tudi zelo pomembno. Ne gre samo za uh, trgovanje med državami članicami, kako bomo nadomestili en izpad in drug in kaj se bo zmanjšalo in tako naprej. Eh, na ta način bomo dosegli ravnovesje in ne bo več prihajalo do tega, da bodo države imele neproporcionalne prispevke. Eh, bom končal s tem, mislim, da sem porabil že skoraj pet minut. Situacija je takšna, da eh, ne boste vi več eh, mogli ostati naš predsednik v naslednjem mandatu. In za nas je bila to čast. Upam, da bo čim več kolegov ostalo tukaj v odboru za proračun, ampak vsem bi rad povedal, kako vesel sem bil sodelovanja z vami in dobrega dela, ki smo ga upravili v teh letih. Vsem se prisrčno zahvaljujem. Eh, hvala, no, obdržite me še do 5. junija. Januš? I, I have voting time in ITRE committee. Um, čez 4 minute se mi začne glasovanje v odboru ITRE, tako da uh, bom samo na hitro nekaj povedal o lastnih sredstvih in večletnem finančnem okviru. No, mm, leta 2005 in 2006 je bilo zadnjič, ko nam je uspelo povečati proračun za 3,5 milijarde evrov. Takrat smo ga zadnjič povečali, to je bilo dejansko povečanje, ne sicer veliko, ampak eh, vseeno se je proračun povečal. In e, šlo je za večletni finančni okvir od 2007 do 2013. Zadnjič pa je proračun moral postati bolj fleksibilen, e, imeli smo stroge zahteve Camerona in e, ustanovili smo skupino Monti, da bi bil dosežen napredek na področju lastnih sredstev kaj se bo zgodilo zdaj brez eh, Camerona in njegovega pritiska, to je še odprto vprašanje. Moramo pa ustrajati pri tem, da je naše pogojevanje jasno in eh, razlog za to pogojevanje je naše pravno stališče, ki je zdaj eh, pri izdatkih veliko močnejše kot pri prihodkih. Moramo pa sistem lastnih sredstev še nadgraditi za pogajanja ne bo prišlo do bistvenega povečanja, e, ampak mislim, da tudi ne bo bistvenega zmanjšanja prispevkov iz BND držav članic. Hvala, Jan Olbricht. V prvem krogu smo podali uradno izjavo, zdaj pa lahko eh, povemo, kaj res mislimo. Dva elementa sta tukaj zelo pomembna. Prvi element je Brexit če bo šlo karkoli narobe z Brexitom v naslednjih dneh, potem bo celotna razprava o večletnem finančnem okviru povsem drugačna. Mislim, da se tega moramo zavedati. Vsa vprašanja povezana s proračunom po letu 2020 so s tem povezana. Pa si predstavljamo, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji še leto ali dve celoten večletni finančni okvir bo drugačen. Spet eh, bo treba izvajati rabate in pripravljeni moramo biti tudi na alternativne rešitve za celotno razpravo o VFO. To je prvi element. Drugi element pa je naslednji. Sam sem to skušal razložiti tudi na zadnjem debriefingu z romunskim predsedstvom. Niso vsi ministri v predsedstvu opazili, da se parlament uči in da je drugačen kot pred petimi leti. 2013 eh, ste rekli, eh, gospod predsednik, ampak zdaj je svet povsem drugačen. Eh, zdaj imamo izkušnjo, da lahko rečemo ta svežen, vzemite ga ali pa ga pustite. Ne bomo več popuščali svetu, ampak ne smemo niti pozabiti, da bo naslednji parlament, eh, parlament, ki bo deloval eno leto po volitvah, ne pred volitvami. In to se tudi, eh, to tudi spremeni stališče parlamenta. Torej, parlament bo bolj pripravljen sprejemati tveganja. V svetu pa se ne zavedajo, kako težko je znotraj parlamenta doseči skupno stališče. Oni mislijo, da je to zelo enostavno. Um, Mi imamo tudi različna stališča, oni prihajajo z različnimi stališči in zelo težko je najti skupno stališče že znotraj parlamenta med različnimi političnimi skupinami. Vsi dobro veste, eh, kakšne kompromise smo morali sprejemati, zato da smo prišli do skupnega stališča. Potem pa gremo v eh, svet, sektorski poročevalci eh, gredo v svet in na kaj naletijo, na nek odpor, da o tem sploh ne bodo razpravljali. Mislim, da bi naslednji parlament moral biti zelo jasen. Mi smo dosegli skupno stališče po težkih pogajanjih znotraj parlamenta in od njih pričakujemo enako, tudi oni naj imajo skupno stališče in naj bodo pripravljeni eh, z nami sodelovati in se pogajati. Eh, mi smo torej so zakonodajalci, skupaj se odločamo in svet mora to upoštevati. Ne bi bil presenečen, če bi parlament zdaj dal svoj zadržek eh, za določene teme, eh, da bi tudi mi rekli, o tem ne bomo razpravljali, kaj bi se potem zgodilo. Pa svet to že počne. In pri sektorskih uredbah bi moralo biti zelo jasno, kakšno je skupno stališče. Mi smo se pogovarjali s poročevalci znotraj parlamenta in velik dosežek je, da smo uspeli eh, skoordinirati delo med nami, s poročevalci za različna sektorska poročila in iz različnih političnih skupin. In mislim, da bo situacija po volitvah tudi drugačna. Parlament eh, ne bo zlahka sprejel kakršne koli rešitve ne da nasprotujemo svetu zaradi nasprotovanja samega, ampak zato, da se najde skupna rešitev. Kaj ti že znotraj parlamenta je bilo težko najti skupno rešitev. In pomembno je tudi to, kar je povedal generalni direktor, to je zelo pomembno in res, svet mora dobro prebrati naše dokumente. In uh, vedno bolj se tudi zavedajo uh, oni uh, našega stališča v pogajanjih. Pa še nekaj. Poročevalci v parlamentu in pogoj, po, tisti, ki se pogajajo, prihajajo iz različnih političnih skupin, iz konkretnih političnih strank. Prihajamo, nismo z nekega izoliranega otoka in predstavljamo tudi naša različna stališča. Svet to mora razumeti, kajti tudi tukaj se dogajajo politične igre. Mislim, da res eh, napredujemo, mislim, da drug drugega bolje razumemo. In ne moramo si predstavljati, da bi povsem blokirali večletni finančni okvir, kajti to ni resno, ni odgovorno, v proračun potrebujemo. Nismo naivni in zelo dobro vemo, da se bo proračun začel izvajati leta 2021. Naš predlog je bil, da se to uredi že pred volitvami. Če se ne uredi pred volitvami, to pravzaprav ni tako zelo pomembno, eh, ker imamo čas do leta 2021. Parlament bo tudi vedel, da ima čas od začetka leta 2020 do konca leta 2020 in to bo tudi vplivalo na izide. Hvala. Bien sûr. Bien sûr. Au fond, la grande différence. Ja, prav imate. Velika razlika med parlamentom in svetom je v tem, da parlament, eh, da se parlament vsak dan ukvarja z Evropsko unijo. V svetu pa imamo ministre, ki se ukvarjajo predvsem z nacionalnimi temami in se samo občasno zberejo tukaj, da spregovorijo o Evropi. In ko gre za proračun, pravzaprav niso veliko prispevali. Eh, samo en odstotek eh, BND-ja Evropske unije eh, predstavlja evropski proračun oziroma BDP-ja Evropske unije. In parlament želi dati več skladnosti evropskemu proračunu, potem želi tista sredstva, ki so neporabljena ali slabo porabljena na nacionalni ravni, prenesti v evropski proračun. Ne gre za to, da bi se javna poraba povečala, ampak samo, da se izvede določene transferje um, tistih sredstev, ki jih države niso uspele porabiti. To naj bi šlo v evropski proračun. S tem bomo tudi zaključili to razpravo o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih. Mislim pa, dragi kolegi in kolegice, da ste lahko ponosni na to, kar je bilo doseženo. Z demokratičnega vidika je to zelo pomembno. Ne bomo glasovali pred volitvami o proračunu za leto 2021 do 2027. Pomembno je to tudi zato, da bodo tisti, ki bodo izvoljeni, predstavili svoja stališča. In proračun se pripravlja pa že za naslednja obdobja, torej za obdobja po izteku našega mandata. Zdaj pa bomo um, slišali predstavitev študije, ki jo je naročil Jens Gajer in sicer gre za to, kako evropski proračun financira inovacije. To je zelo pomembna tema. Jens Gajer nam bo, se nam bo tukaj pridružil čez nekaj minut. Eulalija Rubio iz instituta Jacques Delors iz Pariza je z nami, prav tako Marta Pileti iz Evropskega političnega centra. Um, komisija opisuje inovacije kot najboljši način za soočanje z izzivi, s katerimi se sooča naša družba, naprimer uh, eh, pomankanje energije, potem uh, različnost virov, odgovor na staranje prebivalstva. Na vse to lahko odgovorijo inovacije, ki jih moramo uvrstiti v središče strategije Evropa 2020. Ehm, moramo pogledati, kakšne lekcije lahko potegnemo za naslednji večletni finančni okvir. Ehm, naši dve strokovnjaki nam bosta predstavili študijo v največ 15 minutah. Potem pa bomo imeli še približno pol ure za razpravo. Kdo bo prvi govoril? Bo to gospa Pilati ali gospa Rubio? Gospa Rubio, izvolite. Predstavitev bom podala v angliščini, zato ker smo vse pripravili v angliščini. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da predstavim našo študijo. Študijo smo pripravili skupaj z Jacques Delors Institut iz Berlina in EPC. In namen te študije je bil naslednji. Oceniti smo želeli, kako trenutni proračun Evropske unije in VFO podpira inovacije v tem programskem obdobju, še posebej izven okvirov obzori 2020. Poleg tega smo želeli analizirati pristop k inovacijam ki ga je komisija predstavila v VFO 21 do 27. Poleg tega smo podali nekaj priporočil, kako izboljšati uporabo evropskih sredstev pri podpiranju inovacij v naslednjem večletnem finančnem okviru. Zadali smo si pet nalog oziroma pet specifičnih ciljev. Prosili so nas, da ocenimo količino evropskega financiranja, ki se ga posredno ali neposredno nameni inovacijam. Raziskovali smo sinergije med različnimi skladi in viri financiranja. Poleg tega smo ocenili delovanje in učinek evropskih partnerstev pri podpori inovacijam. Raziskali smo tudi evropske finančne instrumente in proračunska jamstva, ki podpirajo inovacije in analizirali pristop k inovacijam v naslednjem večletnem finančnem okvirju. Študija je bila izvedena v obdobju od januarja do marca letos. Pregledali smo literaturo in opravili nekaj raziskav, pregledali smo različne uredbe, umestna poročila ter poročila drugih inštitucij. Istočasno smo opravili 30 poglobljenih intervjujev z uradniki Evropske komisije, EIB, Evropskega računskega sodišča in strokovnjaki OECD glede raziskav. Prvi problemi, s katerimi smo se soočili, so bili naslednji. Ugotovili smo, da ni skupnega razumevanja inovacij, ki bi bilo enotno v vseh programih, ki vplivajo na ta sektor. Naša prva naloga je torej bila to, da pripravimo metodološki okvir, za pregledovanje vseh proračunskih programov, ki podpirajo inovacije. Pripravili smo operativno opredelitev inovacij. Ogledali smo si um, priročnik OECD Oslo, ampak ta opredelitev se nam je zdela preširoka, preveč subjektivna. V tem priročniku je inovacija opredeljena kot kakršnakoli sprememba, ki je nova v času, ko se predstavi. Mi smo to posodobili in izboljšali, osredotočili smo se samo na novosti, ki predstavljajo spremembe v eh, trenutnih dogajanjih v določenem sektorju ali političnem področju, kjer eh, neko pravičeno zdeluje. Priporoč, potem smo pripravili eh, opredelitev financiranja inovacij. To so posredno in neposredno financiranje ustvarjanja, izvajanja in razširjanja inovacij. Tudi razširjanje inovacij je izjemno pomembno, namreč del financiranja podpira prav ta aspekt. Ustvarili smo pet kategorij. Imamo naprimer posebno kategorijo za podporo inovativnim podjetjem. Zato je namreč na voljo veliko finančnih sredstev. Poleg tega smo izbrali tudi nekaj metodoloških izbir. Naprimer, iz eh, neposrednega financiranja ukrepom RDI smo izključili financiranje temeljnih raziskav. To metodologijo smo potem uporabili zato, da smo pregledali najpomembnejše evropske sklade, ki podpirajo inovacije. Seveda pa so to samo splošne ocene financiranja, ki so uh, utemeljene na dodeljenih sredstvih. Torej, mi smo si ogledali samo sredstva, ki so bila namenjena nekim ukrepom, nismo pa imeli dovolj časa, da bi si ogledali, ali je bil učinek res dosežen. Preučili smo predvsem tiste programe, ki eh, se jih ponavadi navaja kot programe, ki podpirajo inovacije. In kakšno je rezultata analize? 150 milijard evrov je namenjenih v trenutnem večletnem finančnem okviru, to predstavlja približno 14 odstotkov VFO. 62 milijard prihaja iz obzori 2020. To seveda ni celoten proračun obzori 2020. Namreč odstranili smo tisto, kar podpira temeljne raziskave. 53 milijard iz ERDF in 33,3 milijarde iz drugih evropskih programov. Ogledali smo si tudi sektorsko porazdelitev in razen sredstev iz obzori 2020 se sredstva namenjajo najbolj pogosto energetiki, prevozu in podnebju, to je 12,9 milijard, potem eh, vesolju kmetijstvu in ribištvu, socialnim in zdravstvenim aspektom in na koncu še varnost in obramba. Podrobne rezultate najdete v naši študiji. Raziskali smo tudi sinergije, ki obstajajo med evropskimi programi. Razmišljali smo o tem, kako se ti programi dopolnjujejo, ali imajo enake cilje in tako naprej. Najprej smo si ogledali, kakšne so sinergije med glavnimi viri financiranja, to sta programa Obzorja 2020 in ESIF. Še posebej tudi, ko gre za ESRR. Tukaj je v zadnjih letih prišlo do nekaterih sprememb, predvsem glede tega, da je potrebno bolje koordinirati uporabo ESIF-a z drugimi viri financiranja. Na podlagi naše analize, in različnih intervjujev smo ugotovili, da so te sinergije precej omejene in sicer zaradi različnih faktorjev. Še vedno obstajajo razlike pri eh, pravilih financiranja. Poleg tega ni dovolj razumevanja in poznavanja uporabnikov, ki dobivajo sredstva iz obzori 2020 in IRDF, e glede drugih programov. Upravljalci teh eh, naložb torej nimajo dobrega poznavanja drugih programov. Istočasno obstaja tudi razlika pri geografski pokritosti. Večina finančnih sredstev iz ESIF-a gre regijam, ki pa ne prejemajo sredstev iz obzori 2020. Potem pa smo si ogledali vse druge programe. Iskali smo sinergije glede različnih eh, družbenih izzivov. Tukaj smo opredelili sedem takšnih družbenih izzivov in razmišljali o tem, kako lahko ustvarjamo sinergije. Nismo uspeli tukaj navesti vseh sedmih družbenih izzivov, ampak eh, opisali smo tri glavne, glavne, eh, glavne dognanja, ki smo jih eh, odkrili. Obstaja veliko neizkoriščenega potencijala pri uporabi drugih programov. Na tak način bi lahko dopolnili sredstva iz eh, obzorja 2020. Gre naprimer za inovativne tehnologije, ki jih podpira obzorja 2020. ESIF bi lahko eh, tudi dopolnjeval te programe. Gre za možnosti, ki se jih včasih omenja v preambuli ali pa kot neko obljubo, ampak na koncu se to ne realizira. Poleg tega smo tudi ugotovili, da obstajajo možnosti redkih koordinacij med osrednje upravljenimi programi ter obzori 2020 in IRDF. Eh, e Včasih se neke regije specializirajo za določeno eh, področje in potem tukaj obstaja določeno koordiniranje različnih eh, skladov odkrili smo, da obstaja tudi problem prekrivanja in podvajanja pri določenih specifičnih področjih, kot je kibernetska varnost in drugi. Kar pa se tiče evropskih partnerstev, ki podpirajo inovacije, prosili so nas, da ocenimo vpliv teh partnerstev. Kot veste, jih je veliko. Trenutno obstaja vsaj pet različnih kategorij partnerstev, ki se uporabljajo pri podpori inovacijam in ki jih Evropska unija financira. Imamo na primer evropske tehnološke uh, platforme, potem seveda pogodbene uh, javno-zasebna partnerstva, skupnosti znanja in inovacij in tako naprej. Osredotočili smo se na tiste, ki dobivajo neposredna finančna sredstva iz evropskega proračuna. Tukaj gre za skupne tehnološke pobude, za javno-zasebna partnerstva in skupnost te znanja in inovacij. Pri CPPP-jih gre za partnerstva, ki se izvajajo s pomočjo obzori 2020. Skupnosti znanja inovacij pa se eh, neposredno financirajo. In skupaj predstavljajo več kot 20 odstotkov sredstev iz obzori 2020. Vabim vas, da si podrobno ogledate našo analizo, ampak sedaj nimamo dovolj časa za to. Na voljo imam samo 15 minut, zato bi samo povzela naše zaključke, ki smo jih eh, ugotovili iz te analize. Ugotovili smo, da obstaja več kot 100 javno-zasebnih partnerstev in tukaj moramo nekako racionalizirati eh, to število, da bomo preprečili podvajanja. Glavni zaključek je to, da, ti, da ta javno-zasebna partnerstva dosegajo rezultate, ki jih od njih pričakujemo. Imajo dober učinek, dosegajo ta učinek zvoda in tako naprej ampak obstaja tveganje, da ko se to strukturo enkrat vzpostavi, da je ni mogoče več razgraditi. Izzivi, s katerimi se srečujemo in uh, naši cilji pa se lahko spreminjajo in včasih lahko pride do tega, da si mi želimo financirati ne nekaj drugega, pa gre denar še vedno določenemu javno-zasebnemu partnerstvu, ker je pač to že vzpostavljeno. Kar se tiče kic, torej SZI-jev skupnosti znanja in inovacij. Tukaj je potrebno jasno opredeliti misije, namreč misije so včasih zelo različne in kontradiktorne. Vzpostavljali naj bi nove odnose med različnimi sektori in istočasno tudi podpirali inovacije na trgu ter postali finančno neodvisni dolgoročno. Torej, trenutno prejemajo finančna sredstva Evropske unije, ampak dolgoročno naj bi postali finančno neodvisni. In vprašanje je, kako lahko uskladimo ta dva cilja. Kar pa se tiče učinkov mreženja in strukture, tukaj imajo takšna partnerstva zelo pomemben učinek pri ustvarjanju stabilnih mrež, ki pomagajo pri izmenjavi informacij in znanja. Na tak način se. Uh, Vzpostavljajo tudi skupne, skupni načrti javnih in zasebnih partnerjev. Res težko je pa oceniti, kakšen je tak učinek dejansko. Za konec naj omenim, da bi bilo potrebno javno-zasebna partnerstva bolje vključiti v druge dejavnosti okvirnega programa. Kar se tiče evropskih finančnih jamstev in instrumentov, ki podpirajo inovacije, tukaj smo ocenili, koliko proračunske podpore je namenjene instrumentom, ki eh, so tržno usmerjeni na področju raziskav in inovacij. Gre za približno 11 milijard evrov. Najpomembnejši del tega je EFSI, potem pa tudi INOFIN. Sem pa smo vključili tudi določene instrumente iz skupnega upravljanja, ki se osredotočajo na raziskave in inovacije. Naša ocena je pokazala, da ti skladi dosegajo svoje zadane cilje. V zadnjem obdobju smo pripravili tudi nekaj eh, izboljšav. Inofin je sedaj izboljšan, ima več sredstev in je izboljšal celotno stanje. Ko je bil ustanovljen EFSI, je na tak način tudi okrepil eh, sredstva, ki so tukaj na voljo. Je pa res, da bi bilo smiselno to še izboljšati pred naslednjim programskim obdobjem imamo določene težave pri uh, ciljnemu financiranju znotraj Inofin SMEG. Gre za program, ki podpira inovativne MSP-je. In kriteriji za upravičenost, ki se jih uporablja v eh, programu Inofin SMEG, so zelo široko zastavljeni. Tudi Evropsko računsko sodišče je izpostavilo podobno, namreč ugotovili smo, da del te podpore ne gre inovativnim podjetjem ali pa so ta podjetja samo malo inovativna. Poleg tega se to podvaja tudi z nacionalnimi schemami za podporo podjetjem. Druga stvar, ki smo jo ugotovili, je naslednja. Inofin je bil ustanovljen leta 2014 in potem, ko je bil leta 2015 ustanovljen še EFSI, oziroma je bilo tukaj kar nekaj podvajanja. Ukrepi, ki se jih je prej financiralo preko Inofina, so se sedaj financirali preko EFSI-ja. In pametno smo se na koncu odločili, da se Inofin uporablja bolj za tvegane inovacije. Veliko skupnih ukrepov je, kjer se eh, deloma financira Inofin zato, da se financira prva tranša pri razvoju nekega izdelka. Gre za veliko podporo tvegani naložbi. Torej. Slišali smo nekaj dvomov glede tega, da bi povečali ali ohranili enako financiranje tveganih projektov. Namreč v trenutni schemi imamo deloma financirana jamstva. Pri EFSI-ju imamo 100-odstotno financiranje in zato je to zelo koristno okolje, ki ga lahko uporabimo pri prvih tranšah, kjer lahko pride do izgub. Ampak glede na to, da bo to enotna schema, lahko diversificiramo tveganja. Torej, v načelu nimamo težav s tem, da bi financirali tvegana tvegane ukrepe, če bo v tem programu tudi financiranje manj tveganih projektov. Ugotovili smo tudi, da ni dovolj podpore zelo inovativnim podjetjem, ki so trenutno v fazi razširitve. Evropska unija bi morala bolj podpreti visoko inovativna podjetja. V tem trenutku Evropska unija namreč ne podpira takšnih podjetij dovolj. Imamo pa sedaj možnosti, kako podpreti razširitev teh inovativnih podjetij. Oziroma v tem trenutku podpiramo samo začetno fazo inovativnih podjetij, nimamo pa neke podpore za podjetja, ki se želijo potem razširiti, pa jim sredstva iz trga niso zadostna. Iz nekaterih intervjujev je izhajalo tudi to, da pravila za izvajanje, ki veljajo pri umestnih proizvodih, niso ustrezna, so namreč preveč zapletena in preveč podrobna, kar povzroča upravičencem določene težave. Še kratek pregled, kakšen je pristop k financiranju inovativnih projektov v VFO v naslednjem programskem obdobju. Če si ogledamo evropski proračun in programe, ki um, podpirajo raziskave, ti naj bi se povečali za 43 odstotkov v, realnem, v realni sliki. Poleg tega se sedaj tudi bolj osredotočamo na prebojne inovacije, ki so ključne za trg. Evropska unija je bila tukaj malce prepočasna in zato moramo tukaj posvetiti več pozornosti temu aspektu. To je tudi v skladu z ustanovitvijo Evropskega inovacijskega sveta. Poleg tega potrebujemo strateški pristop glede ustanovitve misij. Jasno je, da smo pripravljeni okrepiti sinergije med različnimi programi, ampak ko si ogledamo uredbe posameznih teh programov za financiranje, tam ni dovolj pravil, ki bi uspodbujala sinergije. Mislim, da bi lahko storili še veliko več, da bi znotraj pravil posameznih uredb uspodbujali sinergije. Obstaja tudi pripravljenost na to, da se racionalizira obstoj različnih eh, partnerstev na področju evropskih inovacij. Pripravili smo šest priporočil na tem področju. Prvič, komisiji priporočamo, da preišče možnost ali bi lahko ustvarili metodologijo za spremljanje tega, kakšen znesek evropskega proračuna je namenjen inovacijam. Tukaj potrebujemo pri, jasno metodologijo, drugače ne bomo nikoli imeli jasnih podatkov. Uh, ne potrebujemo zapletene metodologije, kot jo imamo naprimer pri eh, sredstvih, ki so namenjena boju proti podnebnim spremembam. Potrebujemo pa vseeno nekaj, kar bi jasno pokazalo, ali gre za financiranje inovacij ali ne. Potrebujemo tudi skupno razumevanje inovacij, ki bo veljalo pri vseh programih. Evropske uredbe morajo tudi jasno opredeliti, kakšni so eh, inovacijski cilji in uh, katerim ciljem bomo dodelili več finančnih sredstev. Drugo priporočilo, potrebujemo pristop, ki bo usmerjen k učinkom. Namreč pogosto ni nobenega, ni nobene možnosti, da bi preverili, ali so finančna sredstva, ki so bila namenjena inovacijam, dejansko dosegle nek, nek učinek. Uh, ali pri razvoju ali pri razširjenju inovacij. Ko se torej financira inovacije, mora biti specifično zapisano, kakšna je logika za posredovanje, kakšen je pričakovani učinek tega financiranja in kakšni mehanizmi obstajajo za oceno, ali je prišlo do tega želenega učinka ali ne. Tretje priporočilo. Spodbujati moramo sinergije med različnimi programi Evropske unije, še sploh tako, da vključimo tudi eh, zakonodajno podlago za takšne sinergije. Četrtič. Upoštevati moramo splošne okvirne pogoje, ko pripravljamo oceno financiranja evropskih inovacij na določenem političnem področju. Pogosto smo ugotovili, da financiranje inovacij ni bilo osrednje. Naprimer, pri energetiki in podnebju je tukaj zelo jasno. Če imamo zavezujoče cilje za energetsko učinkovitost, potem eh, so podjetja in zasebni akteri veliko bolj učinkoviti tukaj. Tudi pri inovacijah na področju kmetijstva, obrambe, varnosti in tako naprej potrebujemo takšen splošni pregled okvirnih pogojev. Petič, predlagamo, da se evropske PPP-je poveže z misijami, s katerimi lahko izboljšamo strateško osredotočenost in smo bolj usmerjeni k uč eh, učinkom in rezultatom. Na tak način lahko tudi razgradimo javno-zasebna partnerstva, če ta niso več v našem interesu in eh, ne dosegajo naših ciljev. Še šesto priporočilo. Potrebujemo nove opredelitve eh, za instrumente, Evropske unije glede tržne usmerjenosti, tako da se lahko bolje odzovemo na trenutne izzive. Potrebujemo instrumente, s katerimi bomo lahko pomagali zelo inovativnim MSP-jem, ki na začetku prejmejo finančna sredstva, potem pa nimajo več podpore za razširitev. Razmisliti moramo o tem, ali bi lahko podprli tudi tvegane inovacije, Drugače pa bo potrebno ustanoviti drugačen sklad, ločen sklad, ki bi dosegal ta cilj. Najlepša hvala. Merci, Merci pour... Najlepša hvala za to zelo jasno predstavitev, pa tudi za omenjena priporočila. Včeraj zvečer smo glasovali o programu Invest EU, Ali bodo ta priporočila nekako vključena tudi v InvestEU, ne vem. Gospod poročevalec, gospod Gajer, je dejal, oziroma sam predlagal, da se ta študija opravi. Morda imate tudi vi kakšne komentarje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, seveda bi podal tudi komentar. Zamisel, ki sem jo imel, ko sem se tukaj pogovarjal tudi z drugimi kolegi o tej temi in sem pripravil osnutek študije, ki jo želimo, je bil naslednji. Raziskati smo želeli, v katerih programih Evropske unije, razen tistih, ki jih seveda vsi poznamo, obstaja potencial za financiranje inovacij. Ko govorimo o programih Evropske unije in ko sprejmemo te programe, moramo vedno podati pojasnilo, kakšen je cilj tega programa in na koncu ugotoviti, ali je program cilje dosegel. Torej, moja zamisel je bila naslednja. Bolj sem želel opredeliti potencijale za financiranje raziskav in inovacij, torej tiste eh, vire financiranja izven programov, ki jih že vsi poznamo. Mislim, da je študija tukaj podala dobre rezultate. In še nekaj, kar se mi zdi morda celo še pomembnejše, ampak ne toliko za naš odbor, ampak morda za odbor ITRE. Študija je pokazala, kaj bi komisija lahko še storila za to, da bi bilo več možnosti izkoristiti sredstva za določene inovacije v določenih programih nimamo kazalnikov za merjenje inovacij. To je problematično in to je eh, gotovo nekaj, kar bi komisija lahko storila. Pozvati jih moramo, da razvijajo kazalnike, s katerimi bi lahko merili takšen potencial za inovacije. Pa še nekaj, kar je odkrila ta študija. Ko govorimo o instrumentih, ki bi lahko vzpodbujali inovacije v naših eh, zakonodajnih aktih, kako bi tukaj lahko razvili kazalnike, ki bi to merali. Namreč gre za vprašanje, čigava inovacija je nekaj. Kdo je dosegel nek napredek? To je izjemno politično vprašanje in eh, o tem moramo spregovoriti ne samo v odboru za proračun, ampak tudi v odboru za nadzor proračuna. Vidim, da je kolegica Gresle tudi tukaj. Namreč eh, ugotoviti moramo, kaj bomo dosegli za našo politiko. Poleg tega pa bi se s tem morali ukvarjati tudi tisti odbori, ki pripravljajo programe, ki sprejemajo zakonodajne akte. Namreč, eh, če resno jemljemo naše delo, se moramo vprašati, kaj dosežemo z zakonodajami, ki jih sprejemamo. Včasih se moramo vprašati, ali je nek zakon sploh potreben, če si želimo doseči napredek in inovacije. Pri našem političnem delu mislim, da lahko najdemo kar nekaj dobrih namigov za nadaljno delo, če si preberemo zaključke te zelo zanimive študije. Pomembno se mi tudi zdi, da razmišljamo o sinergijah, ki so bile tukaj izpostavljene. Imamo tudi sklic na javno-zasebna partnerstva, ki jih financira Evropska unija. To je potrebno bolje pregledati. Študija se mi zdi dobra, v njej sem našel veliko zamisli, ki so pomembne za moje politično delo in kjer želim nadaljevati razpravo. Hvala lepa. Merci. Kdo drug? Najlepša. Hvala, še kdo? Najlepša hvala in eh, hvala tudi za to obsežno študijo, ki ste jo pripravili. Dva zaključka sta se mi zdela zelo zanimiva, ki ste jih predstavili na deseti prosojnici. Prvič to, da nimamo dovolj koordinacije z nacionalnimi schemami. In drugič to, da imamo kar nekaj pomislekov glede podpore inovacijam, ki predstavljajo visoko tveganje. Evropa zaostaja v primerjavi z naložbami, ki jih ponujajo na Kitajskem ali v ZDA. In prav zato se moramo nujno vprašati, kaj lahko storimo za to, da bi podprli ne samo tvegane projekte, ampak tudi to, da pravočasno, hitro podpremo te tvegane naložbe pri tveganih inovacijah. Podpreti moramo tudi inovativna podjetja, ko želijo eh, razširjati svojo proizvodnjo. Imamo veliko zagonskih podjetij, potem pa se pojavijo težave pri širitvi teh zagonskih podjetij. Ali smo pri nas samo uh, usmerjeni v to, da podpiramo zagonska podjetja, potem pa jih pustimo umreti, oziroma kaj lahko storimo, da bi to preprečili. Najlepša hvala. Merci. Hvala, gospod Watts. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo se mi zdi zelo zanimivo, celovito in uh, izpostavlja pomembne točke, po mojem mnenju pri nadaljni pripravi proračuna upam, da bomo upoštevali te zaključke, torej upam, da bo naslednji sklic parlamenta upošteval te zaključke, ne glede na to, ali bomo jaz in Združeno kraljestvo še vedno tukaj ali ne. Bi pa nekaj eh, rad pokomentiral. Združeno kraljestvo je vsaj nečesa zelo jasno v svojih pogajanjih, kljub temu, da bi to lahko povedalo že prej. Torej, Združeno kraljestvo želi ostati v programu obzorja 2020. Seveda pa je to odvizan, odvisno od pogajanj OVFO v svetu. Videti moramo, kakšen bo končni rezultat, preden bomo videli, kakšne številke se tukaj omenjajo, ampak smiselno se mi je zdelo vseeno to omeniti. Dve stvari bi rad izpostavil. Prvič, kakšen je proračun znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj in koliko denarja se tam namenja inovacijam. Mislil sem, da bo to veliko višji odstotek. Regionalna in kohezijska politika bi morala uspodbujati inovacije in naložbe. Mislim, da bi morali to bolj podrobno preučiti in eh, v prihodnosti zagotoviti, da bo ta tip naložb pameten, da bo dejansko podpiral inovacije in da bo trajnosten, bolj trajnosten kot trenutne naložbe na tem področju v infrastrukturo. Pogosto gre tukaj za netrajnostne naložbe. Če si ogledamo samo vprašanje glede tega, ali naj ulagamo v eh, zmogljivosti za potovanja, ko včasih potovanja niso nujna. To je eno izmed potencijalnih eh, področji, kjer bi lahko opredelili, ali je proračun potreben. Gospa Martič je tukaj omenjala nekaj zelo zanimivega. V Evropi smo zelo dobri pri raziskavah in inovacijah nismo pa dobri pri izkoriščanju teh inovacij in raziskav. Veliko razprav je bilo že opravljenih na to temo. Namreč eh, vprašanje tega tveganega kapitala v Evropi je premalo razvito v primerjavi z ZDA, na primer. Državne naložbe tukaj eh, niso tako visoke kot na kitajskem. Torej, z nobene strani nimamo dovolj kapitala. To je eden izmed največjih izzivov, ki ga trenutno imamo. Kako bomo torej zagotovili, da naše naložbe ne privedejo do situacije, ko javne naložbe prihajajo iz Evropske unije in iz drugih eh, državnih naložb? Namreč eh, nujno se moramo soočiti s temi velikimi izzivi na področju raziskav. Naše delo tukaj se bo nadaljevalo in če želimo ustvariti dobro vzdušje za razpravo glede prestrukturiranja in nov pogled na proračun, bi bilo smiselno, da pripravimo morda poročilo na lastno pobudo. Hvala lepa Jensu, ki je naročil to študijo in tudi kolegici, ki je to predstavila. Olbricht. Najlepša hvala, gospod Olbricht. Ja. Hvala lepa. Želel sem podati drugačno stališče tukaj, ne toliko glede ESRR eh, e in glede kohezijske politike, ali ste ti dve inovativni ali ne. Mislim, da ste omenili nekaj izjemno pomembnega. Vprašanje sinergij med evropskimi programi, ki podpirajo inovacije in eh, med ESRR. Eh, e torej, vprašanje je, ali lahko uporabimo rezultate teh raziskav, ki potekajo. To velja za obzorja 2020 in ESIF Kot ste povedali, gre za dva ločena svetova. Obzorje 2020 pripravljajo raziskave in tako naprej. To je en svet, drugi svet pa je potem realnost, praktični projekti. Mi želimo zagotoviti, da bodo projekti inovativni, po drugi strani imamo raziskave, ki pa jih potem ne vključimo v dejanske projekte. Vzpostaviti moramo te sinergije pri različnih politikah Evropske unije vsi dobro vemo, da je to zelo zapleteno vprašanje. Namreč gre za različne generalne direktorate, različne oddelke in tako naprej. Ampak danes, ko preučujemo kohezijsko politiko, ji vedno znova jemljemo finančna sredstva in jih prenašamo v druge programe, potem pa želimo vzpostaviti sinergije. To sem želel izpostaviti. Zahvaljujem se vam za to, da ste to omenili. Hvala. Merci, je vois pas Najlepša hvala. Zdi se, da se nihče več ne javlja k besedi. Sam se je pogovarjal z nekom, ki je odgovoren za MSP in je želel imeti nekaj koristi od instrumenta za MSP. Toliko in toliko milijonov evrov. In videl sem, s kakšnimi frustracijami se je soočal. Naše službe so izvedle tudi oceno, ki je skladna z to osnovo, na osnovi katere ste lahko subvencionirani, vendar pa to vodi v številne frustracije. Ti postopki so zapleteni. Postopki so seveda strogi, ampak so včasih tudi arbitrarni. Če ni mogoče zagotoviti posojila, potem enostavno podate nekakšno oceno, ali ste na tem pragu ali ne, ali se vam zdi to smiselno. Ali je ta zakonodaja dejansko skladna z pojmom inovacij? To se moramo vprašati. Ali ne gre tukaj za nekoliko preveč komplicirane, striktne postopke, če želimo zagotoviti vključevanje v inovativne trge? kako naj lahko eksperimentiramo, če je vse predvideno in določeno že vnaprej. Razmišljati moramo tudi o mehanizmih izvajanja, govorili ste o Rusiji, govorili ste o Kitajski, ali imajo bolj ugodne in relevantne pristope. Spoštovane, imate besedo. Pet minut, da odgovorite na toliko vprašanj. To bo velik izziv, da. Najlepša hvala, le nekaj komentarjev glede tega, kar ste povedali. Glede visoko tveganih inovacij se popolnoma strinjam. Po čem se naslednji večletni finančni okvir nasprotuje od trenutnega? Kontekst inovacij je popolnoma drugačen. Pri trenutnem večletnem finančnem okviru smo v kontekstu krize iz leta 2014 in takrat je bil obseg FCA za inovacije zelo velik. Gre torej za podporo inovativnim podjetjem, ampak to je imelo tudi proticiklični učinek. Ampak zaradi gospodarske krize so bila inovativna podjetja takrat tudi najbolj prizadeta. Bolj ali manj je bilo vsako inovativno podjetje takrat soočeno s določenimi omejitvami. Če si ogledamo tudi letno poročilo EIB, lahko vidimo pa, da niso vsa inovativna podjetja danes v takšni slabi situaciji. Imamo zelo jasno študijo Evropske investicijske banke, ki kaže na to, da inovativna podjetja, ki jim pravimo adaptori, se pravi podjetja, ki prilagajajo inovacije, ki so jih oblikovali drugi, so tudi sama inovativna skladno za priročnikom in z osla in ta niso nikakor bolj posojilsko omejena kot običajna podjetja. In zdaj se moramo mi vprašati, ali bomo še naprej financirali ta podjetja, ki niso nič bolj omejena kot druga, so inovativna, ampak lahko dostopajo do zasebnega financiranja. Morda bi bilo bolje, da bi se evropski proračun bolj osredotočil na relevantne inovacije, ki jih zasebni sektor ne more podpirati, kjer Evropska unija zaostaja. O tem moramo razmisliti. Pri celotnem proračunu sklopu finančnih instrumentov in jamstv, mislim, da moramo poskrbeti za radikalne inovacije. To ne pomeni, da Evropski uniji ni treba storiti ničesar za bolj postopne inovacije, prav gotovo mora, ampak to je treba zapolnevati tudi na nacionalni ravni. Bolj bi morali torej poudariti dejavnosti v tistih državah članicah, kjer je več posodilskih omejitev za inovacijska podjetja ali pa imajo manj podpore za inovacijsko podjetje. Kar zadeva finančne instrumente, je treba o tem dobro razmisliti. Vse svetujem vam, da poglobljeno razmislite o tem. Na to pa še vprašanje nadgradnje ali pa širitve podjetij. To je nekaj, o čemer smo govorili v vseh poročilih in se to tudi povsod omenja. Tukaj obstaja težava veliko truda je usmerjenega v upravljanje z tveganim kapitalom. To smo že omenili. Evropski investicijski sklad je v veliki meri poskrbel za razširitev tveganega kapitala na evropskih trgih, ampak to še ni dovolj. Če primerjamo ravni v Evropski uniji z ravnimi na kitajskem ali drugot, so te ravni veliko niže. Lahko pa povemo, da je bilo vloženega veliko truda v to, da bi zmanjšali fragmentacijo na trgu v sodelovanju z nacionalnimi promocijskimi skladi. To je zelo dobro. To platformo so na ustrezen način izkoristili. Eno težav v Evropski uniji je tudi fragmentacija. Imamo različne trge tveganega kapitala. Če bi imeli le en tak trg, bi bilo to veliko bolje. In to je pozitivno. Glede sinergij med e RDF-jem in pa obzorem 2020 torej skladom za regionalni razvoj in obzorem 2020, je bilo v eni od študij omenjeno tudi, da obstaja določena razlika v perspektivi glede same vsebine teh instrumentov. Odvisno od tega, z katerega stališča to gledamo. Če gledamo stališča generalnega direktorata raziskav, gre tukaj za usklajevanje znotraj obzorja 2020. Gedregijo pa pravi po drugi strani, da je treba poskrbeti v večji meri za vzajemnost. Če so cilji obzora 2020 daleč od regionalnih prioritet, seveda obstajajo tudi določene nacionalne omejitve glede ustvarjanja tovrstnih sinergij. To je treba upoštevati. Obstajajo določene naravne omejitve glede zmogljivosti vzpostavljanja sinergij, tukaj gre za dve ločeni državi. In drugič, GD regijo ima prav, ko pravi, da sinergije ne smejo biti le enostranske, torej da se ESIF prilagaja le obzorju 2020, morda bi potrebovali tudi obzorje 2030, deloma še obstaja, ki se bo bolj usmerjal na tiste regije, ki imajo težave z dostopanjem do obzorja 2020. Na to pa še zadnje pripombe, frustracije podjetij, ki nimajo nobenega dostopa do financiranja. No, logika v ozadju znaka odličnosti je bila naslednja projekti, ki skoraj dosežejo raven financiranja, morajo ostati v programih na ta način, da lahko pridobijo druge oblike evropskega financiranja. Ampak težava je v tem, da v praksi to ni dobro delovalo. Delamo zaradi tega, ker se tudi pri različnih programih uporabljajo različne logike. Je pa res, da moramo včasih poskrbeti za to, da tisti projekti, ki so bili dobro ocenjeni, pa zaradi nekaj točk niso dostopali do inovacijskih sredstev, morajo dostopati do nekakšnega alternativnega financiranja. Seveda. Hvala. Gospod Gajer, vi ste naročnik te zelo zanimive študije, raziskave, imate še dodatne pripombe? Ne? No, potem se vam lepo zahvaljujem za dobro poročilo, za predstavljeno vsebino in priporočila ki bodo prav gotovo dala nekaj navdiha soporočevalcem pri, pri programu InvestEU, govorim seveda tudi o gospodu Fernandešu. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Preden bomo glasovali, pa bomo opravili še preizkus glasovalnih kartic. Prosim, da vstavite kartice v naprave. Začenjamo z glasovanjem. Thank you.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

Vključili bomo tudi dva glasova, gospoda Kölmle in pa gospoda Depreja. Skladno z sklepom koordinatorja in pisnim postopkom smo dobili mnenje glede spremembe statuta Evropske investicijske banke glede upisanega kapitala Polske in Romunije. Thank you prišlo je torej do povišanja kapitalskega deleža in ta, to mnenje je bilo vključeno v poenostavljen postopek na osnovi člena 51. To pomeni, da o tem mnenju ne bomo glasovali in ga bomo enostavno sprejeli na koncu te razprave, razen če bo temu kdo ugovarjal. Morda bi lahko o tem mnenju, kaj je povedala gospoda Gardia Zabal, predstavila vsebino tega mnenja. Izvolite. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente es un... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za enostaven, nedvoumen postopek. Posledica predvidenega izstopa Združenega kraljestva bomo imeli določeno povečanje v smislu deleža kapitala v EIB, oziroma zmanjšanje tega kapitala. Mi skušamo to situacijo popraviti tudi v smislu upisanega kapitala drugih držav članic in danes bomo naredili prvi manjši korak naprej. Povečali bomo kapitalski prispevek, ki ste ga upisali Poljska in Romunija. Zakaj? Ko sta si ti dve državi pridružili Evropski uniji sta upisali relativno nizke kapitalske deleže, ki so bili vezani na njihove bruto nacionalne dohodke oziroma bruto domače proizvode. Obseg njunega bruto domačega proizvoda se je povečal in to bo seveda pomenilo tudi povečanje kapitalskega deleža. nisem oblikoval konkretnega mnenja, ampak dobro se mi je zdelo povedati, da če se bo Brexit zgodil, je pomembno, da na nek način poskrbimo za kakršnokoli kapitalsko izgubo znotraj Evropske investicijske banke, tako da bomo lahko še naprej nadaljevali z to ključno ravnijo investicij na ravni Evropske unije. Ima še kdo kakšno mnenje glede tega mnenja, gospe Gardi Zabal? če temu nihče ne nasprotuje. Mislim, da to lahko potrdimo. Da, mnenje je sprejeto. Čestitam poročevalki. Nimamo prerasporeditev iz tretjega razdelka poročuna 2019, tako da dobi besedo takoj, kar gospod Rubik gre za vsega predlaga ne prerasporeditve za druge razdelke. Izvolite. Danke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvi razdelek je povezan s parlamentom. Tukaj imamo prerasporeditev C3. Bom nadaljeval angliško. Transfer intends to move. Uh... Namen te prerasporeditve razporeditvi je prenesti 100 tisoč evrov iz postavke 3200, pridobivanje strokovnjakov v postavko 1612, učenje in razvoj. In skladno z sistemom finančnega upravljanja je treba to izvesti do januarja 2020. To torej podpiramo, potem pa še C4. 400 tisoč evrov iz postavke 3042 bomo prenesli v postavko 3230 podpora demokraciji in izgradni zmogljivosti v parlamentih tretjih držav, na to pa še postavka 3200 tudi. Tja se bo stegel ta prenos, gre za pridobitev strokovnjakov. Potem pa še C5 gre za povečanje postavke v času proračunskega postopka lani. Tudi to podpiramo, na to pa še 3200 oziroma zdaj, prenos oziroma transfer C5, skladno z sklepom sveta, glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, je treba poskrbeti za določene prerasporeditve 1,7 milijonov evrov za plače, potem potni stroški, 130 tisoč splošni stroški, 109 tisoč, potem organizacija in sprejem skupin obiskovalcev plus 90 tisoč in pa izdatki, ki so vezani na parlamentarne sisteme 3,8 milijonov. Na to pa še odobritve, ki so prenešene oziroma prerasporejene iz začasnih odobritev za alternativne rezerve. Na to pa še C6, prejšnjo točko sem seveda podporil, 100 tisoč ne bi prenesli iz obsega po vračil za odobritev upokojeno osebe na osnovi sklepa predsedstva iz dne 11. marca. Takrat se je upokojil višji uradnik in zdaj ima pravico do nadomestila. Seveda me veseli, ko lahko poskrbimo za pokojnine našega osebe in zato lahko to tudi podprem. Tako, gospod predsednik, to je predstavitev mojih točk, zdaj pa se bom seveda z veseljem odzval tudi na pripombe. Ali ima kdo kakšno pripombo? kdo od poročevalcev v senci, ne? Še kdo drug? Euh, Očitno ne. Gospod eh, Rubik, torej, glede C3, C4 in C6 ne bomo glasovali, to lahko podpremo po drugi strani. Pri prerazporeditvi C5 bomo glasovali elektronsko. Začetek glasovanja. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. 19 glasov za, 1 proti. Preštejemo še glasove gospoda Depreja in gospoda Kölmela. Čestitam, to je odobreno. Na to pa še Monika Holmajer nobenega glasovanja glede nepremičninske politike, bi pa predstavili en projekt. Čisto na kratko, komisija v tem trenutku preučuje, kje bi lahko podaljšali najemne pogodbe, kjer se po najemne pogodbe uh, končujejo, kdaj jih lahko podaljšajo, kdaj ne. V tem trenutku je vprašanje zgradba MO34. Gre za zgradbo, kjer je možno podaljšanje za največ dve dodatni leti. Pozitivno se mi zdi to, da se je komisija eh, sestala z lastnikom zgradbe. Poleg tega sedaj jasno razumemo s, s poročila komisije, ali eh, je lastništvo določene zgradbe naše, ali ga najemamo in tako naprej. To se mi zdi pozitivno. Pri MO 1934 je bila eh, najemna pogodba sprejeta leta 1993, zaključi pa se 30. junija 2020. Gre za zgradbo, ki je obsega 12.582 kvadratnih metrov. Naš namen je, da bi malce podaljšali to najem te zgradbe, potem pa bi poskušali bolj učinkovito oblikovati naše potrebe in eh, v okviru novih zgrad prerasporediti pisarne. V tem primeru torej je kot rečeno možno podaljšanje samo za dodatni dve leti, več pa ni mogoče. Podrobnosti o tem bomo dobili kasneje, seveda preden bi mi eh, podpisali nadaljno pogodbo. Toliko danes z moje strani. Merci, Najlepša hvala, gospa poročevalka. Na no, to pa še poročevalci v senci, ima kdo kakšno pripombo? Gospa Hoffman, ne, gospod Kjölmel, prav tako ne, gospod Depre. Ne. Ki dotre svet euh, se eksprime sur... Euh, še kdo drug? Ima kdo drug kakšno pripombo glede točki gospe Holmajer? Ne. Potem lahko zaključimo zabronavo te točke.